desetletjih. Morda je to trajalo predolgo, ampak eh, obžalujem, da je prišlo sedaj do eh, razdrobljenja in drobitve nekaterih demokratičnih dosežkov. Seveda je v interesu vseh Evropske unije, NATO in vsake države članice, da ohranjamo odnose z eh, Turčijo. Evropska unija mora še naprej budno obsojati kršitve človekovih pravic, svoboščin in vladavine prava v Turčiji, ohranjati pa mora trden reden in konstruktiven eh, dialog s to pomembno državo. Ozoboje je nujno in to vključuje tudi tesen dialog, kar zadeva usklajevanje eh, zunanje politike, obrambe, boje proti terorizmu, zadev, ki so vojaškega in strateškega pomena, saj je Turčija tudi zelo pomembna članica vojaškega zavezništva NATO. Torej, turčija je peta največja trgovinska partnerka evropske unije in evropska unija je še v veliki meri največja trgovinska partnerica turčije pri čemer vodi nemčija pa je eh, carinska unija še vedno nekaj nedorečenega zato pozivam komisijo naj pripravi nadgradnjo eh, carinske unije in prosim da svet čimprej zagotovi potreben mandat za to Hvala lepa. Ali sprejmete modri karton? Dobro sem vas slišal, gospod Boštinarov, mislim. Rekli ste, da je Turčija prijateljska država oziroma partnerska država. Zanima pa eh, me, kako vi razumete besedo partnerska država. Kako gledate na partnerja, ki ni zanesljiv, ki napada eh, članice Evropske unije, partnerja, ki je nevaren, kajti Turčija je eh, napadla Grčijo in Cipr. Ali bi se enako odzvali, če bi Turčija na isti način napadla Romunijo? če e, Turčija ne bi priznavala vaše države kot neodvisne države, e, tako kot se obnaša do Cipra, ali bi v tem primeru še vedno trdili, da je Turčija zanesljiva partnerica in da niso potrebne sankcije. Hvala lepa, dragi kolega. Na Turčijo ne gledam se svojimi romunskimi očmi. Naj bojo stvari jasne. Tukaj je Evropski parlament. Na Turčijo gledam z evropske perspektive in tu nismo važni vi ali mi ali drugi. Na Turčijo je treba gledati geografsko in politično in vojaško. In Evropska, Evropa bo bolj uspešna, če bo imela učinkovitejše in močnejše odnose s Turčijo. Evropa je šipkejša in bo šipkejša in bo izpostavljena večjim tveganjem, če bomo prekinili odnose s Turčijo. In ne sme eh, se zgoditi, da bi ostali eh, talci različnih političnih eh, agent. Se ne strinjam z vami. Gospod eh, Beldar. Hvala, gospod predsednik. Zaradi amandmaja je sedaj poročilo o Turčiji, sedaj še pri direktoratu za verske zadeve. Tukaj se pripravlja proračun za leto 2009 za 1,7 milijona evri in 40 sodelavci. E, tukaj vidimo, da gre za politično o, odločitev. Svet in komisijo pozivam k temu, da se dejavnosti te de, a, agencije za veroizpoved na evropskih tleh temeljito prazišče kajti obstajajo resni sumi uh, špionaže in tudi usposabljanja agentov preko te organizacije. V enajstem odstavku pa piše, da moramo tukaj preprečiti in se boriti proti vsakim uh, antisemitističnim uh, zadevanjem predsednika Erdogana. Mislim, da to ni dovolj, kajti slišali smo ogromno antisemitskih izjav iz teh ust in to nima smisla. Hvala lepa. Marijete. Hvala lepa. Gospa Šake, dve minuti. <laughs> Okay, it's not working. Oh, yeah, it's working. Deluje mikrofon, najlepša hvala za vaš nasvet. Vem, da moram pritisniti na gumb, ampak gumb ni deloval. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod eh, minister oziroma gospa ministrica, gospod komisar. Pot Turčije eh, proti Evropi je vsako leto težja in bolj boleča. V zadnjih letih se je veliko zgodilo in čisto legitimno je sicer po eni strani, da se eh, pokliče na odgovornost eh, tiste, ki so poskušali izvesti državni eh, udar, pa po drugi strani ni opravičila za to, kar se dogaja. Ogromno ljudi je aretiranih. Zlorabljajo se ukrepi. Izrednih razmer. In če si pogledamo vse skupaj, tu gre za osnovna načela, ki so ogrožena. Neodvisnost sodstva, ločevanje oblasti in pravna država. E, opozicija, ženske, LGBT e, pripadniki, branilci človekovih pravic e, in manjšine, vsi so prizadeti in ogroženi. Ampak vsi v Turčiji, ne glede na to, Eh, ali to povedo ali ne, vedo, kaj se dogaja in vsi se tudi bojijo tega, kar se lahko še zgodi. Stvari se lahko še poslabšajo in strah pred tem eh, izgleda paralizira tudi svet in komisijo. Ampak ali je to res? Eh, Turčija pa zasluži po druge strane našo pomoč pri varovanju beguncev. In nevarnost je, da bi to zatemnilo vse ostalo in ustrajam na tem, da uh, naše besede in načela ostanejo veljavna. Sprejet ustavne re reforme se je vzpostavil predsedniški sistem. V tem sistemu ni nobenih varoval. Tega ne pravimo samo mi, ampak to pravi tudi Beneška komisija, kar pomeni, da moramo biti načelni spoštovati načela tudi v svojih trgovinskih eh, odnosih. S Turčijo vedno moramo delati na podlagi človekovih pravic in pa pravil pravne države. Hvala lepa, gospa Valero. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo komisije iz leta 2018 omenja vse stvari, ki so se dogajale v Turčiji, naprimer invazija v Afrimu. Eh, bili smo tudi v Debrakirju, kjer obstaja eh, politična mreža, v kateri so združeni predstavniki regionalnih oblasti, državljani, nevladne organizacije in tako naprej. Situacija v tej regiji je res neverjetno slaba opazili smo ogromno kršitev človekovih pravic. Kajti tekom invazije v Afriku uh, eh, so se dogajala številna grozodejstva. Nikakor ne moremo podpreti um, pristopa zob za zob, to, kar se v praksi dogaja. Kljub samo, pa še naprej potekajo pristopna pogajanja s Turčijo in to se mi zdi nezaslišano. Sicer po eni strani Turčiji res ne bi smeli zapirati vseh vrat, ampak organizacije in pa politiki ki eh, se zauzemajo za mir, eh, potem predstavniki eh, sirskih milic, pa kurdskih milic, se označuje za teroriste. Podpreti moramo pristope, ki temeljijo na multilaterali, naprimer skupno ukrepanje v Siriji, turške sile tam so prisotne, ampak borijo se proti islamski državi. To moramo podpreti. Seveda pa se mora Turčija tudi držati vseh svoboščin in pravic, ki veljajo, naprimer temeljnih svoboščin, človekovih pravic. To je zapisano tudi v turški ustavi. Kar utrujeni smo že od ponavljanja vseh teh eh, argumentov, kajti to so stvari, ki se pojavljajo in ponavljajo že kar nekaj let po spodletelem državnem udaru eh, so se stvari še poslabšale. Ampak kljub temu se pristopna pogajanja s Turčijo nadaljujejo. Turčija tepta pravice manjšin, človekove pravice in zato si ne želimo, da bi se ta pogajanja izvajala na ta način, ampak se začasno zabrznejo. Hvala. Gospod Hadže Đordo, Đordo, minuto in 30 sekund. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Han. Eh, gospa Piri, kolegice in kolegi. Možno je, da je to moj zadnji pomembnejši nagovor v Evropskem parlamentu. In mislim, da smo veliko naredili. Govorimo pa o Turčiji. To, kar pa pogrešam, je pa solidarnost eh, med državami članicami, ko govorimo o Turčiji. Govorim o solidarnosti med ljudmi. Prihajam z Cipra in imam nekaj komentarjev. Cipr je okupirana država. V bistvu je to zelo pomembno vprašanje v današnji razpravi. Oblikovano je zelo jasno stališče do Turčije. Ne vemo, kaj naj Turčiji rečemo, ampak Turčija zelo dobro ve, kaj eh, lahko pove nam. EPP eh, e zahteva, da se eh, končajo pogajanja s to državo, ampak trenutno pa zahtevajo, da se spremeni odnos v EU, ampak jasno moramo znati povedati, kaj hočemo, tako da bo to razumela tudi Turčija. Če mi dovolite še nekaj sekund, gospod predsednik, često slišimo, da e, ljudje pravijo, da so pripravljeni na kakršnokoli rešitev na Cipru, ampak v bistvu potrebujemo tako rešitev, v kateri boste sodelovali obe državi. Kaj te? ne more nekje Ciprčan enostavno podpisati rešitve obstoja dveh držav. To je nemogoče. V bistvu moramo zagotoviti, da bomo jasno povedali, kaj hočemo. Potrebujemo federacijo in to je edina možna rešitev tega velikega problema. Ne moremo imeti rešitve dveh držav. Torej pozivam na solidarnost Eh, s turškim prebivalstvom in tudi eh, s ciprskim prebivalstvom na Cipru. No, eh, do, dovolil sem, da govorite dlje, ker ste rekli, da je to vaš zadnji govor. Gospod Carver, eno minuto. 6. marca so mediji v Rusiji in Turčiji poro, poročali o misiji in tu turška eh, mornarica eh, je posredovala eh, blizu eh, pristanišča in to se je zgodilo kmalo potem, ko sta se Turčija in Rusija dogovorili o nakupu na eh, bojnih ladij. Ampak eh, tak, to se je zgodilo eh, kljub temu, da je Turčija v NATO. Ta eh, Evropski parlament postana vedno bolj retoričen in vedno bolj govori o eh, evropskih vojaških silah. Edino, kar upam, je to, da bo eh, po volitvah prišlo do tega, da večina več ne bo ponavljala eh, te mantre. Kolikor vem, je NATO proti takim vojaškim silam. In evropske vojaške zmogljivosti je nekaj, kar je zaskrbljujoče. Za nas je to ravno tako zaskrbljujoče kot povezava Ankare z Moskvo. Hvala lepa, gospod Karver. Eh, gospod Borgecijo, eno minuto. Najlepša hvala. Že leta in leta govorimo o absolutnih nevarnostih ki jih predstavlja možnost eh, članstva Turčije v Evropski uniji. Ne samo zato, ker smo takrat rekli, da Turčija enostavno ni del Evrope, eh, geografsko ni del Evrope, ampak eh, del Turčije geografsko je del Evrope. Leta 1932 so bili povabljeni tudi na fašistično konvencijo v Rimu. To je bila pa drugačna Turčija. To je bila sekularna Turčija. To ni bila Turčija, ki bi jo eh, vodil Erdogan s svojimi sanjami o turškem kalifatu. In eh, zaradi tega sedaj prihaja, eh, prihaja do eh, prihoda teroristov v Turčijo. Turčija danes ni demokratična država. In V bistvu pa ste vsi hipokritični, kaj ti financirate prihod eh, beguncov. Ampak vedeti moramo, da je tam zaprtih 150, eh, pardon, 1500 novinarjev. Gospod Epideidus, najlepša hvala. Kršitve človekovih pravic, kršitve eh, pravil pravne države, mučenje, zapiranje ljudje so preganjani in Turčija tudi ne priznava Ciprske republike. Zato Turčiji ne bi smeli dovoliti, da uporablja sredstva Evropske unije, kajti eh, Turčija tudi stalno krši eh, grški zračni in morski prostor. Prav tako Turčija ne priznava pravil mednarodnega prava. Tu ne gre samo za konflikte med Turčijo in eh, sosedi, eh, tu gre za kršenje mednarodnega prava in takoj moramo prenehati s pristopnimi pogajami in prenehati moramo tudi s financiranjem Turčije. Kajti eh, mislim, da ni eh, primerno, da to državo še naprej financiramo. Hvala lepa, gospod Preda. To, kar je gospa Somar povedala v imenu skupine ELS, je zelo enostavno. Danes je tako, da eh, moram povedati, da smo mi že predlagali to, kar je danes predlagala gospa Piri. Je, vendar pa svet ni ukrepal v skladu s tem. Vedeti moramo, da obstajajo države članice, ki jih vabijo Erdoganove sirene in tudi eh, Romunija, ki danes predseduje eh, Evropski uniji, je fascinirana s Turčjo. Prav tako so eh, fascinirane nekatere druge balkanske države, naprimer Sarajevo. In Erdogan pa predstavlja pravo nevarnost, velik izziv za nekatere države, članice in balkanske države. Zato moramo biti danes trši do te države, kajti to je država, s katero ne moremo več eh, se pogajati. Gospod Flekenstein. Äh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, sto tisoče ljudi v Turčiji. Eh, 100 tisoč ljudi v Turčiji so kršene temeljne človekove pravice in zato mora Evropska unija poslati jasen signal Turčiji ter pristopna pogajanja, ki so tako ali tako eh, že eh, na hladnem, dokončno zamrzniti. Na deset tisoč ljudi v zaporih čaka na nepoštena sojenja. Evropski parlament eh, je že večkrat Eh, zahteval ustavitev pristopnih pogajanj in mislim, da je ta zahteva upravičena. S tem smo grozili tudi v preteklem mandatu in to pogojevali z izvajanjem ustavne reforme v Turčiji. To se ni zgodilo, zato moramo zdaj poslati jasen signal svetu in povedati, da moramo stopiti na zavoro. Seveda ne pravim, da moramo pogajanja povsem prekiniti, samo zamrzniti jih moramo. Kljub temu predlogu Evropskega parlamenta morajo pogajanja z, Evrop, z tako pomembno sosedno državo, kot je Turčija, še vedno eh, ostati eh, v igri. Podpreti moramo predvsem civilno družbo v tej državi, kajti ta potrebuje našo podporo, morda bolj kot kadarkoli prej strani Evropske unije. Evropski parlament bo še naprej zahteval pravico za selami na delitaša in vse ostale, ki so po nepoštenem, eh, oziroma po krivem zaprti v tej državi. Hvala. Gospod Vestisen, eno minuto. Historisk, kulturalt in geografsko Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zgodovinsko gledano in tudi kulturno gledano Turčija nikoli ni bila del Evrope in tudi ne bo. Zato je dobro, da Evropski parlament pripravlja tako kritično poročilo in eh, zavrača eh, članstvo Turčije Evropski uniji. Pogajanje moramo enostavno prekiniti. Turčija je v zadnjih letih e, nakazovala trend spremembe v islamistično državo. Ta vpliv pa se čuti tudi v Evropi. Turčija je na primer zasedla del Cipra. Tudi e, signali, ki jih Turčija pošilja Turkom, ki živijo v Evropi, so zelo sumljivi. Zdaj moramo stopiti na zavoro in Turčiji dejati, da nikoli ne bo postala članica Evropske unije, ker to tudi nima smisla. Hvala. Hvala, gospod Ali, za minuto. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Han, gospa Piri. Končno poročila ne podpira nadaljevanja dialoga med EU in našim strateškim partnerjem. E, za, zamrznitev pogajalskega sistema je za nas e, nesprejemljiv. Decembra 2018 eh, je bil v Ankari peti sestanek eh, ekspertne skupine in takrat je bilo rečeno, da eh, se bo Turčija še naprej trudila doseči zahtevane standarde. Ankara se je zavezala, da bo dosegla cilje, ki jih je določila tudi parlamentarna skupščina sveta Evropa. Sem spada tudi reforma pravosodnega sistema varovanje človekovih pravic eh, je zahtevalo, da se tudi ažurira akcijski načrt. Predlaga, eh, predlaga se, da bi se eh, začasno prekinilo pogajanje, vendar bi takšen razvoj dogodkov Turčija in turška družba težko sprejela. Mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kakšne sporočila bomo pošiljali na vzven. Hvala lepa. Un minut. Hvala lepa, eh, gospa Sole, eno minuto. Gospod Sole, pardon. Hvala lepa. Jutri bomo v Evropsko glas, eh, glasovali o formalni zamrzitvi pri stop, pristopnih eh, pogajanj s Turčijo. Veliko se je zgodilo od začetka pogajanj, veliko se je zgodilo v teh zadnjih 15 letih in odnosi med državama eh, so bili veliko krat težki. Mislim, da bi bilo vse drugače, če bi eh, Turčija izvedla svoje reforme eh, in vzpostavila več demokracije. Situacija v Turčiji se je v zadnjih letih zelo poslabšala, zlasti na področju človekovih pravic, pravne države in tako naprej. Prav tako eh, je, lahko izpostavimo zahtevo po eh, doživljenjskem zaporu za Osmana Kamala. Da bi v Turčiji demokracija ostala možnost, je potrebno zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Vendar moramo za to pustiti vrata odprta, če ne za sedanjost, pa za prihodnost. Če ne za nas, pa za tiste mnoge v Turčiji, ki se borijo za človekove pravice in pravico. Če njim zapremo vrata, predsednik je prekinil, gospa Mihels, eno minuto. Kolegice in kolegi, Spodleteli eh, državni udar je Erdogan vzanil kot eh, neprečakovano darilo z neba. Posledice so zapisane v poročilo Turčije, ampak to eh, darilo od Boga je dejansko Turčiji poslala Evropska unija. Sporazum s Turčijo glede beguncev je pomagal turškim oblastem pri sistematičnem pregonu opozicije in tudi molčanje ob zločinu v Afrinu je bilo zelo povedno. Številne eh, politike, kot je eh, Guvlan Uka, eh, so zaprli. Trenutno je v priporu in nima mm, nobene možnosti komunikacije s svetom. Pod režimom Erdogana predvsem trpijo ženske, ki eh, naj bi jim oduzeli možnost eh, komunikacije. Eh, in pa zaprtje. S tem pristopom, signalom, da želimo prekiniti pogajanja s Turčijo, eh, moramo pomagati opoziciji, kajti opozi Turčija ni zgolj Erdogan, je več kot to, je opozicija, civilna družba in ta potrebuje našo podporo. Hvala. Hvala. Ali Od kolegice Šojdrove. Would you accept, Mrs. Michels? Gospod Mihel, sprejmite modni karton, gospod Šojdrove. Hvala, gospod predsedovče. Spoštovana kolegica, poslušala sem vaš eh, prispevek in govorili ste o tem, da je Evropska unija s porazumom s Turčijo pristala na mok glede dogajanja v Turčiji, ampak to ni res. Ne me učimo, na Turčijo pritiskamo in jo pozivamo, da izpusti politične zapornike. Številne eh, resolucije smo pripravili z tem. Tudi naša delegacija za Turčijo je pozvala Turčijo k izpustiti političnih zapornikov. Ali veste, o čem govorite? Kolegica, spomnila bi vas na situacijo, eh, ko smo v Evropskem parlamentu dejansko dosegli konsens ko smo uh, Turči omogočili, uh, da nas izseljuje. Erdogan nas izseljuje že več kot nekaj let. In mislim, da bi morali najprej pomesti pred lastnim pragom. Nikako ne smemo močati o tem. Tudi to sodi k temu, in vsem ostalim stvarem, ki jih eh, v okviru kritičnega dialoga eh, obravnavamo v naših odnosih s Turčijo. Hvala, hvala gospod Kastaldo, za dve minuti, izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Razprava, ki smo jo priča, je prišla v pravem času, kajti tri nemški novinarji, dopisniki iz Turčije so, bile pred kratkim, so bili pred kratkim eh, izgnani iz te države. Bili so označeni za nezaželene. Eh, In Turčija je najverjetneje najslabša država za novinare trenutno. 87 jih je v zaporih v tej državi. To vpliva predvsem na medije, na medijsko krajino. Dva tedna je eh, samo še do lokalnih volitev in situacija v Turčiji se slabša. Gospodarstvo se slabša, poleg tega pa tu obstaja še ogromno drugih kršitev na področju človekovih pravic. Ankara je morda izjema. Eh, kajti Turčija še vedno ostaja kandidatka za članstvo v Evropski uniji, kljub temu, da počne vse, da se to ne bi zgodilo. Ampak to ni uh, krivda Evropskega parlamenta, kajti Kati Piri je ta dosje eh, vodila zelo jasno in odločno. Leta 2016 smo že pozvali k začasni zamrznitvi pogajanj. Leta 2017 smo to uh, uspeli priliti v uradno uh, uh, zamrznitev. Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri. Mislim pa, da je žogica predvsem na, na strani sveta, kajti v preteklosti se je svet pametno in zelo modro odločil, da ne bo ukrepal. Bo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnem upam, eh, da bomo vseeno uspešni, da ne bomo eh, tako eh, hipokritski, kot smo do zdaj. Ko smo bili do zdaj. Turčija je strateško vojna država in vsekakor moramo ostati v dobrih stikih z njo, ampak to mora potekati na ustrezen, drugačen in kooperativen način, ne tako kot do zdaj. Kajti samo tako bomo lahko eh, zopet zagnali eh, predpristopno pogajanje s Turčijo. Turčiji moramo poslati jasen signal, da mislimo resno. To bi morali storiti že davno. Eh, In jasno je, da ta pristop eh, ne pomaga nikomu, ne nam, ne, ne turškim žrtvam, turški opoziciji, turkom, ki so v zaporih in nekakor ne smemo uh, trpeti te situacije še naprej. Hvala. Gospod Kolumbije, gospod predsedujoči, poročilo naše kolegice gospe Piri ne more več skrivati resnice. Razmere v Turčiji so zelo, zelo zaskrbljujoče in celo najbolj fanatični zagovorniki pristopa k uniji se sedaj skrivajo. To poročilo je negativno, ampak nikako ne izključuje perspektive pristopa k Evropski uniji. Kar se nas tiče, gre v prvi vrsti za ključno vprašanje. Namreč Turčiji ni mesta v Evropski uniji iz kulturnih in celo civilizacijskih razlogov. Če tudi turško ljudstvo, prijateljsko ljudstvo francoskega dolga leta si zaslužil so našo pozornost in vse naše občudovanje. Carinska unija med eh, Turčijo in EU je v nasprotju z našimi ekonomskimi interesi, predvsem v nasprotju z interesi naših kmetov. Kaj še čakamo? Še več priprti, še več kršitev človekovih pravic, da bomo lahko končno sprejeli edino smiselno odločitev. Pozivam vas, eh, kolegice in kolegi, da glasujete za alternativno resolucijo, ki jo je pripravila skupina Evropa narodov in svoboščin, ki poziva k končni opustitvi, dokončni opustitvi pristopnih pogajanj. Gospod Papadakis, ena minuta. Dimitris od Konstantinos. Kostas. Mr. Papadakis, uh, okay. you have uh, the floor. Gospod Papadakis, imate besedo za ena minuta. Un epitetico di tatis grisaro da scorica edat. Turčija si skuša prisvojiti teritorijalne vode uh, in tudi druga območja. In Turčija je tista, ki je vodilni akter v konfrontaciji med Rusijo in uh, natom. Naše poročilo eh, sicer vključuje različne kvalifikacije Erdogana, ampak Turčija se več čas izpostavlja kot strateški partner, kar preprosto odraža NATO-vo ureditev v regiji, ki promovira delitev Cipra mm, z namenom delitve energetskih virov. Sprašujem se, kaj je namen našega poročila. Govorimo o kopenskih mejah, mejah v zračnem prostoru, pomorskih mejah. Mislim, da se moramo boriti proti imperialističnim težnjam NATO in božujskega razreda. Naslednji gospod Kaza, ena minuta. Gospod predsednik, hvala. V sedanji administraciji vidimo, da je Turčija dlje od sedanje administracije. Ne more biti prave demokracije brez medijske svobode. Sedanje stanje demokracije v Turčiji je zaskrbljujoče. Preiskovalni novinari so na udaru. Ena od preiskovalnih novinark se sooča celo z zaporno kaznijo. Zaradi tega, ker so bili predmet njenega raziskovalnega novinarstva na visokih položajih v turški vladi. In če gre v zapor, bo ločena od svojega otroka. In to je kruto. Turki si zaslužijo več. Zato povizam Zato pozivam danes kolege iz komisije in sveta, da zahtevajo, da turški organi opustijo te obtožbe za to novinarko. Hvala. Hvala lepa. Kaj pa prekinitev odnosov? Gospa Weber je rekla, da Turčija nima mesta v Evropski uniji. Dogovor s Siemensom in z Deutsche Bahn je vreden milijarde evrov in pomeni, da obstajajo veliko možnosti za sodelovanje, ne glede na izpolnjevanje kopenhagenskih kriterijev. Veliko ljudi je še v zaporih, ni demokratičnih institucij in ali ima ta država sploh demokratično vizijo. Turška vlada v bistvu s tem izničuje vse želje in možnosti za Turčijo, da se pridruži EU. Hvala lepa. Jaz sem bil vedno mnenja, da moramo Turčijo ohraniti v dobrem stanju. Vstaja rek, da je včasih bolje potovati kot prispeti. Potovanje Turčije traja že več kot 15 let, nekateri bi celo rekli 30 let. Zakaj bi to zdaj prekinili? Zagotovo to ni v interesu Evropske unije, da bi povzročili, da pride do sovražnosti s sosedami. Gospod Barnier, zabeležite si to. eden, eden od elementov, ki se vedno znova pojavlja v teh razpravah, je Cipr. Tretjino otoka je zauzela Turčija, vendar pa bi morali. imeti sorazmerno vlado, tako da bi lahko sodelovali tam vsi prebivalci. Gospod Mojte, na eno minuto. Ja um die vorbereitung eines beitritts der türkei zur e Ponovno gre za pripravo pristopa Turčije k EU, ampak tu v tem zboru v bistvu o tem sploh ne smemo več govoriti, kajti Turčija je danes islam, islamistična država in eh, njen voditelj ustvarja kalifat na Bosporju. Turčija ne sodi v Evropsko unijo. Moja skupina je že večkrat zahtevala, da se pristopna pogajanja ne le prekinejo, temveč da se jih tudi dokončno zaključi. A vse to neuspešno. Ampak zdaj je nova priložnost. Manfred, Manfred Weber je prejšnji teden dejal, da se bodo pristopna pogajanja končala, ko postane predsednik komisije. Zakaj pa čakati? Zakaj ne zdaj, dragi prijatelji iz CDU-CSU? O tem se lahko odločimo zdaj takoj. Glasujte za amandma 17, ki poziva k takojšnjemu zaključku pogajanja še pred evropskimi volitvami pokažite voljivcem, da se resnično dozemate za konec pogajanj. Hvala lepa, gospod Marušek, eno minuto. E, Hvala, gospod predsedujoči. Tu imamo nekaj strani zelo lepo napisanega besedila, ki naj bi ga sprejeli, ampak to ni neka kandidatura za literarno nagrado, kajti vsebina ne odgovarja dejanskemu stanju pri politiki gre predvsem za umetnost eh, krepitve in izkoriščanja moči. Evropa je danes najpočasneje razvejoči se del sveta, Turčija pa zna in je sposobna graditi svojo moč. Eh, smelo in brutalno se bori proti svojim sovražnikom, tako znotraj države, kakor zunaj nje. V tej resoluciji imamo tudi dikcijo, ki je pravi, da nas veseli članstvo Turčije v NATO. Ampak zdaj imamo v Črnem morju skupne vaje Rusije in eh, turške mornarice, več kot 40 plovil. Prav tako naj bi kmalo v Turčiji instalirali protiletalski sistem, ruski protiletalski sistem SS-400 Triumf. Turčija torej na novo gradi otomanski imperij, predsednik prekinja. Gospod Sinadinos, ena minuta pred dvema letoma sem izpostavil način ki ga uporablja predsednik erdogan za to da bi navidezno rešil problem migracij dve leti kasneje in pet milijard kasneje problem ilegalnih migrantov ni rešen. Gospod Weber je povzel mojo retoriko. Pa vseeno ne vidim, da bi kdo gospoda Webera označil za rasista, kot so označevali mene. Pravi patrioti in tisti, ki zagovarjajo nacionalno državo se bodo morali znebiti nacionalističnih idej. Zdaj pa gospa Delange. Uh, se opravičujem, pravi predsedujoči, gospa Delange. Ja, bom začela zdaj svojo eno minuto. Hvala poročevalki za to poročino. Ni preprosto dobiti veliko večino v odboru, v sodelovnem odboru v tej hiši, tako da so čestitke na mestu. To mnenje je močnejše in nima za svoj namen samo zadovoljevati ljudi v tem parlamentu. Če boste dobro prisluhnili kolegom in kolegicam danes tukaj, lahko slišimo, da se Turčija vsako leto odmika od Evropske unije in naravni zaključek je, da si je treba zamisliti neko alternativno partnerstvo, kar je bolje, kot da bi ponovno oživili mrtva pogajanja. Žal je tako, da vaš predlog spremembe številka 21 govori o prekinitvi pogajanj. Ta predlog spremembe je obenem hladen in vroč. Predsedujoče prekinjam. Hvala. Se opravičujem, ampak nekaj sem moral še preveriti v svojih dokumentih. Naslednja je gospa Lopez, ena minuta. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lo que querría hacer es agradecer a Katy. Hvala. Želel bi se zahvaliti Katy Piri, poročevalki za njeno petletno neutrudno delo v zvezi z Turčijo. To ni bilo vedno enostavno danes pošiljamo opozorilo Erdoganu zaradi um, slabšanja demokracije in institucij v Turčiji. To se je poslabšalo po poskusu državnega udara. Videli smo sistematične kršitve človekovih pravic, množične aretacije, nespoštovanje manjšin in pridržanja novinarjev in to vsak dan. kapljica čez rob pa so bile ustavne reforme, ki so spremenile identiteto Turčije. Iz moderne Turčije so spremenili v monolitično Turčijo. Treba je poslati tudi to sporočilo, da Erdogan ni Turčija in da je treba odpreti tudi druge kanale komunikacije. Eh, lahko bi liberalizirali um, vizumski režim, zato da bi Turčijo vrnili na pot pravne države. Hvala. Zdaj pa gospa Teo Harus, eno minuto. Mikrofon, prosim. Now, okay? Zdaj pa deluje. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo govori o temeljnih pravicah in reševanju ciprskega problema. Poročilo tudi pravi, da je bil dosežen sporazum, vendar pa vse to ni v skladu z vrednotami Evropske unije, kar pomeni poturčenje Cipra še vedno gre za vojaško okupacijo. Poročilo pa odvezuje Turčijo njene odgovornosti in ne priznava Republike Cipr. Naprimer, kaj imate v mislih, ko govorite o posodabljanju carinskega dogovora, če sedanji ni uveljavljen? Poročilo govori tudi o pobožnih željah, o grožnjah Turčiji. V bistvu gre bolj za nadaljevanje nezakonite okupacije moje države in podpira diktatorstvo, diktaturo v Evropski uniji. Predsednik prekinja. Zdaj pa. O, hvala. Samo eno minuto imam na voljo za zelo pomembno vprašanje okupacije moje države predsedujoči. Ja, v celoti razumem, ampak pravila so pravila ki, in kot take jih moram spraš, spoštovati. Vsekakor pa ste bili zelo jasni v svoji izjavi. Zdaj pa gospa Arnotu. Merci, monsieur le président. En 1999... Hvala lepa, leta 1999 je Evropski svet uradno Turčiji priznal status države kandidatke za pristop k Evropski skupnosti takrat. 20 let kasneje v tem poročilu pozivamo k zamrznitvi pogajanj. In eh, še naprej je to poročilo polno dvoličnosti. Bomo čakali še 20 let, da Turčiji končno povemo, da ne bo nikoli postala naša članica. Za razliko od eh, evropejistov je bila, bilo naše stališče jasno. Jean-Marie Le Pen je že leta 1986 povedal, da Turčija ne geografsko, ne zgodovinsko, ne kulturno, ne sodi v Evropo eh, in eh, številni so govorili, da Evropa ne sme biti zgolj krščanski kljub. No, ampak eh, od paca Konstantinopla se je Turčija vse islamizirala. Danes je kristijanov v Turčiji le še majhen odstotek. Vse to kaže, da moramo takoj zahtevati odstop od pogajanj, ne zgolj enostavno zamrznitev. Hvala lepa, gospod Šojdrova, ena minuta. E, torej- Hvala lepa, gospe in gospodje. Turčija je naš strateški partner pri vprašanjih migracij in pri varnostnih vprašanjih. Zagotovo moramo jasno obsoditi zlorabo protiterorističnih oblasti za izkoriščanja v politične namene. Nedavno smo imeli delegacijo EU v Turčijo in ponovno smo zaprosili za izpustitev političnih zapornikov. Turški politični predstavniki imajo dejanski interes za sodelovanje z nami v programih, kot so Erasmus in podobni. Jaz nisem zagovornica pristopa Turčije k Evropski uniji, ampak menim, da moramo uporabiti vse orodja, ki jih imamo na voljo za spodbujanje spoštovanja človekovih prvic in socialne družbe. Evropski parlament mora uporabiti prekinitev pogajanj kot impuls, kot spodbudo, ki bo vodila do nadaljega dialoga. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Papadaki. Hvala lepa. Se upravičujem, da rečem temu gledališču absurda. Gre za različne interese. Nekateri so za prekenitev pogaja, nekateri so za posodobitev in nadgradnjo carinskega sporazuma s Turčijo. To pa pomeni obveznosti za Turčijo. Obenem pa to ne bo služilo gospodarskim interesom na obeh straneh ali je to res tisto, kar želimo. Poskusimo povedati stvari na jasen način. Ali želimo, da ima Turčija vizijo Evropske unije? Ja, ampak le, če spoštuje vrednote in načela Evropske unije. Ponovno razmislimo o tem, kaj smo dosegli z našo politiko. Več zapo, zapornih kazni, več nadlegovanja novinarjev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 eno od številnih, ki sem jih imel doslej. Turčija pa še vedno okupira 37 odstotkov ozemlja Cipra in tudi krši grški zračni prostor in ne dovoljuje dostopa Grkom do svojega ozemlja in svoje lasnine. tu je še vedno vprašanje lastnine v dodekanisu. Edina rešitev je takojšnja prekinitev pogovorov s Turčijo in zaustavitev financiranja Turčije strani Evropske unije. Hvala lepa, gospod Čoka, ena minuta. Lega je bila proti vstopu v Evropo in še naprej bomo proti vstopu Turčije v Evropo. Zakaj? Zato, ker je to nor projekt, eh, zločinski projekt. Razmišljate o tem, da v Evropo spustimo državo, ki je 100%, 100 islamska, je nekaj, kar bo dokončno uničilo Zahod. Lega je proti. Zakaj? Zato, ker je vsak peti državljan Turčije podpornik ISIS-a. Tri milijone beguncev je v turčiji evropsko sodišče za evropsko sodišče ugotavlja več kot 3000 primerov kršitev človekovih pravic, pravic otrok, pravic žensk. Vse to so samo nekateri izmed razlogov, zakaj bomo vedno proti vstopu Turčije v Evropo. In noro in zločinsko bi bilo razmišljati o tem, da gremo naprej s takšnim projektom, ki nas je že stal 15 milijard evrov, 15 milijard evrov evropskih davkoplačevalcev, ki jih mečemo v eh, smer Turčije. Porabimo ta denar za evropejce, predsednik prekinja. Hvala lepa, gospod Ademov, ena minuta. Hvala, gospod predsedatelj. Za vsičke... Hvala lepa, predsednik. Jasno nam je vsem, da se zdi članstvo Turčije Evropske unije precej neverjetno. Začeli smo s pogajanji pred leti, ko Turčija ni imela pravega izgleda članstva Evropske unije. Ključne vrednote Evropske unije se ne spoštujejo v Turčiji. Tudi ustavne pravice niso zagotovljene. Politike Evropske unije bi morale spodbuditi politične reforme, zato da bi spodbujale demokracijo v Turčiji. Ne smemo pozabiti, kako pomembna je Turčija na področju zunanje politike, varnosti, gospodarstva in boja proti terorizmu. Tako da me res zanima, ali je priporočilo, da se prekine pogajanja s Turčijo, res nekaj, nekaj čemu moramo slediti. Ali bo Evropska unija bolj varno in kakšna je alternativa? Ali ne bomo na ključno še bolj potisnili Turčijo v smer radikalizacije in islamizacije? Gospod Frank, hvala lepa, Kati Piri, sem se že zahvalil in tega ne bom zdaj tu ponavljal. Kot dolgoletni novinar se predvsem eh, ukvarjam z vprašanjem svobode medijev v Turčiji in izboljšanja ni na vidiku v Turčiji novinari še vedno sedijo v zaporu, samo zato, ker izvajo uh, eh, svoj poklic. Prav tako je nespremljivo, da se tujim tiskovnim predstavnikom oduzema akreditacijo, kar se je ravno kar zgodilo mm, dopisnikom eh, CDF-a in pa Berliner, berlinskega Berliner Tagesspiegel. Prav tako je že več kot štiri mesece v zaporu nemškega novina turških korenin, ki so ga sedaj sicer izpustili, ampak še vedno ne sme zapustiti turškega ozemlja. Na tisoče eh, Turkom, ki se ne strinjajo svojo vlado, ne smemo zapreti vrat eh, pred nosom. Dejstvo je, da gre za reakcijo na sedanjo vlado in predsednika Erdogana. Ljudem moramo jasno pokazati, da bomo še naprej podpirali demokratične in proevropske sile v Turčiji. Hvala, gospod Džambaski, ena minuta gospe telička pozdravite eh, pozvolite mi uvaženi kolega. hvala lepa gospod telička želim vam želim čestitati poročevalki za to poročilo končno vidimo poročilo o turčiji ki je blizu realnemu stanju turčija ni evropska država domače zadeve Turčije posegajo tudi v sosednje države, naprimer v Bolgarijo. In to je nespremljivo. Tudi kar zadeva muslimane v Bolgariji, poskušajo namreč organizirati politične stranke in vplivati na politično življenje v Bolgariji. To je nespremljivo in nedopustno. Zato ustrajam, da bi morali prekiniti, končati pogajanja. Upamo, da bomo jutri glasovali za to, tako da bo komisija, da bo komisija zavezana, da prekine dokončno ta pogajanja. Zdaj pa gospod McAllister. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Svobodni, neodvisni mediji so pomemben steber Evropske unije in vsake demokracije. Zato bi še posebej rad izpostavil odstavek 8 poročila Katepiri, kjer se izpostavlja, da prihaja do nesorazmernih in samovoljnih ukrepov, s katerimi se svoboda medijev v Turčiji žal omejuje. Številni poznamo najbolj nedaven primer. V nedeljo so številni nemški in drugi mednarodni dopust, eh, dopisniki morali zapustiti državo, saj so jim bile oduzete akreditacije brez eh, jasnih pojasnil. Domače kritike obravnavajo kot teroriste, tuje kritike kot sovražnike Turčije. To je nespremljivo in eklatanten primer kršitve svobode. Eh, medijev in mislim, da smo lahko le kar se da kritični do takšnega ravnanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod McAllister. Zdaj pa gospod Mamikins. Ja, hvala, predsedujoči. Najprej hvala Kati Piri. Hvala Kati Piri za pripravo tega poročila. To je zelo pomembno delo. Umik eh, ameriških sil iz Sirije pomeni, da je Turčija še pomembnejši partner, kar zadeva mir na Bližnjem vzhodu. Turčija je bila glavni akter tudi pri pomoči temu, da se je zaključil osemletni konflikt v Siriji. Vlogo Turčije in Rusije je treba priznati pri reševanju teh konfliktov. Turčija in Rusija sta pripomogli k oblikovanju mirovnega sporazuma. Naslednji krok pogovorov naj bi potekal v Turčiji. Proces izostane je ključnega pomena za varnost Evropske unije, zlasti kar zadeva uh, prihod tujih borcev. Hvala. Hvala, gospod Demesmaker. Ja, hvala lepa. Hvala za poročilo, ki je zelo kritično do Turčije in zelo podrobno navaja vse, kar gre na robe v Turčiji, vključno z poskusom državnega udara leta 2016. Nič več evropskih sredstev za Ankarov in prenehajmo pošiljati sredstva iz sklada IPA. podpora Evropske unije ima le majhne rezultate, le malo pomaga pri demokratizaciji in Turčija ne more postati članica Evropske unije. Okrepitev carinskega sporazuma oziroma carinske unije bi tudi poslala napačno sporočilo. Na ta način bi povzročili resne težave za Evropsko unijo. Dejansko menim, da tega ne moremo podpreti. Hvala. Zdaj pa gospod Kristoforum, eno minuto. Ja, hvala lepa. Poročilo o Turčiji kaže, da preskušamo tudi naše vrednote in načela. To lahko dosežemo, če se Turčija zaveže k spoštovanju naših resolucij. Turčija pa nobene od teh ne spoštuje. Tako da se moramo na to odzvati. Kakšna naj bo naša reakcija, ko se Turčija tako obnaša in vede? Naš odziv bi moral biti naslednji. Če ne izvajate tega, kar ste obljubili, moramo zamrzniti pristopno pomoč za Turčijo. Kateri evropski državljan bi bil pripravljen plačati en evro za Turčijo? Turčija ni nikoli izpolnjevala naših načel in vrednot. Tudi zaradi okupacije Cipra ne moremo krepiti carinskega dogovora. Hvala. señor presidente señor comisario ninguém duvida do papel importante que desempenhou a turquia que desem... gospa rodrigues ena minuta hvala lepa nikakor ne moremo zanikati pomembne vloge ki jo igra turčija v luči migracijske krize in eh, vojne v siriji ampak to še ne pomeni da je evropa lahko še naprej talka države ki preprosto potepta vse kar ji ni povšeči več kot štiri tisoč eh, odpuščenih eh, sodnikov, eh, mediji in eh, spletne platforme, ki so preprosto blokirane. In eh, na tisoče ljudi tam računa na nas. Razmere so resnično obupne in to je razlog, zakaj mora Evropska unija postati neke vrste most v demokracijo.